Nedavno je komisija pojasnila tudi izvedbene modalitete tega eh, dogovora. Hvala lepa. Glasovanje bo potekalo jutri 8. oktober ob 12. Prehajamo na poročilo Ellis. Besedo dajem poročevalcu gospodu Jamesu Ellisu. Hvala, gospod predsedujoči. Dober večer. Kolegi, pozdravljeni. Veseli me, da lahko predstavim poročilo na lasno pobudo odbora za proračun. Zahvaljujem se kolegom, ki so mi omogočili, da predstavim to poročilo. Kaj je še potrebno narediti za to, da bi nastal medinstitucionalni sistem za dolgoročne trende? Prvič, glede na to, da prihaja do hitre tranzicije na globalni ravni, je potrebno evropskim inštitucijam omogočiti, da bodo dejansko imele možnost upoštevati dolgoročne trende pri sprejemanju sedanjih odločitev. Učinkovita politika bo vse bolj odvisna od pravočasnega prepoznavanja dolgoročnih trendov, ki vplivajo na izzive in izbire, s katerimi se Unija sooča v medsebojno odvisnem svetu. Vendar pa si ne smemo delati iluzij, da lahko kdo napove, kaj se bo dogajalo v prihodnje. V zgodovini je polno primerov tistih, ki so mislili, da vedo, kako se bodo stvari odvijale, pa se je zgodilo ravno nasprotno. Spomnimo se leta 1962, ko je menedžer Beatlesov prekinil pogodbo z njimi, ker je menil, da skupina nima prihodnosti. Zelo težko je bilo tudi predvideti zlom. Eh, finančnih trgov leta 2008 ali pa to, kaj se bo zgodilo z ustanovitvijo Google in Facebooka. Zato poročilo priporoča, da se osredotočimo na zmogljivosti, ki bi omogočile neodvisno medinstitucionalno analizo ter svetovanje glede ključnih trendov in da se to dogaja redno. Dokot smo torej prišli s tem projektom? Predvsem imamo tukaj dve proračunski postavki. Prvič, pilotni projekt, ki je dal za proizvod dokument za obdobje do leta 2030. Pri tem smo opozorili predvsem na tri glavne teme. Prvič, vključevanje posameznikov, ki ima več moči zaradi tehnoloških sprememb, potem vloga srednjega razreda, ob tem, da je vse manj sredstev in da je vse večja revščina in ne nazadnje bipolarni svet, kjer tudi nedržavni akteri igrajo vse večjo vlogo. V drugi fazi sedaj namenjamo večjo pozornost trendom na področju gospodarstva, politike in podobno. Opredeliti je treba tiste trende, ki bi lahko najbolj vplivali na Evropsko unijo v naslednjih petih letih. Ko se približuje leto 2014, upajmo, da bomo lahko imeli plodno razpravo o nekaterih idejah. Delovni dokument bo v kratkem na voljo, v njem pa bodo nekatere ključne ideje iz vseh virov preden, bo konec prihodnega leta oziroma sredi prihodnega leta pripravljen dokument za vse voditelje v vseh inštitucijah. V naslednjih nekaj mesecih pa želimo vzpostaviti sodelovanje na področju medinstitucionalnega dogovora tako, da bi vsak partner lahko sodeloval na trajnostni podlagi. Poleg tega, v tem procesu je tudi nastala nekaka spletna stran, nekakšen globalni repozitorij, kjer se zbirajo podatki o globalnih trendih. Ko bo vzpostavljena ta spletna stran, bo mogoče uporabiti te podatke tistim, ki odločajo o proračunu, pri sprejemanju večletnega finančnega okvirja, pri proučevanju globalnih trendov ob zaključku. Zahvaljujoč delu mnogih, ki so že sodelovali, je projekt sedaj na pravi poti, da doseže svojo obliko in svoj namen. Če bo uspešen, bo lahko zagotovil eh, dokumente, ki bodo smereni v prihodnost in bodo pomagali sprejemati odločitve ob dostopanju do najboljših informacij. V preteklosti so mnogi rekli, da gre za preživetje najmočnejšega. V jutrišnjem svetu pa bodo verjetno najverjetneje preživeli tisti, ki bodo najbolje obveščeni. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Plenković v postopku Catch the Eye. Hvala lepa, gospodine predsedavajući, kao član odbora za. Hvala lepa. Kot član odbora za proračun, pa tudi kot diplomat, ki je del svoje karijere preživel v oddelku za načrtovanje in analize. Čestitam kolegu, ki je vključil strateške analize, analize politik in sistemov. Mislim, da je Največja vrednost njegovega poročila je medinstitucionalno sodelovanje med um, parlamentom, svetom in Evropsko službo za zonanje delovanje. Globalni trendi, tako z vidika gospodarstva kot družbe, kot tudi globalnega upravljanja, so zelo pomembne teme in skozi nje lahko razvijemo naš evropski pogled na povedovanje prihodnosti. Le na ta način bomo lahko pravilno uporabljali sredstva iz našega proračuna, še zlasti za kohezijsko politiko in bomo lahko spremljali tiste izzive, ki so ključnega pomena za državljane ti so dobili vse večjo moč v času globalizacije. Smo namreč v obdobju komunikacije vsakega z vsakim, upam pa, da tudi pametno in odgovorno. Podpiram to poročilo in upam, da bo pilotni projekt zaživel v letih, ki so pred nami, da bo to podlaga za nove evropske inštitucije v obdobju 2014 in naprej, ko bomo izvajali večletni finančni okvir. Hvala lepa. Gospoda Manaki gospa komisarka. Hvala. Želim se zahvaliti gospodu Eliso za poročilo in nagovor za delo, ki ga je opravil, prav tako pa tudi za njegovo vodenje delovne skupine za sistem analize Gre za medinstitucionalni projekt, ki je za nas zelo pomemben. Čestitamo tudi za pobudo, ki jo je dal pri razvijanju koncepta tega sistema za načrtovanje politike, tako ko gre za pilotni projekt, kot tudi za to sedanjo pripravljalno fazo. Svet se dejansko spreminja s hitrostjo zaradi katere se mnogi odločevalci borijo in spopadajo s tem, kaj se dogaja in kako naj se politika odziva. Ta sistem za načrtovanje politike pa je način ugotoviti, kako lahko različne inštitucije sodelujejo skupaj, opredelijo globalne trende, ki vplivajo na nas, kakšne so lahko implikacije teh trendov in kako naj se politika odzove. Gre torej za edinstven medinstitucionalni projekt, ki vključuje parlament, komisijo, svet Evropske unije ter službo za zonanje delovanje. Prav tako sodeluje ta sistem pri pripravi poročil, ki, global, ki proučujejo globalizacijo, um, razvoj oblasti in družb. Ta sistem za analizo politik bo prihodnje leto ponudil poročilo predsednikom teh inštitucij, to bo analiza za naslednji cikl in s tem se bo začrtala tudi pot naprej. Medinstitucionalna delovna skupina trenutno razmišlja o tem, v kakšni obliki in kakšno vsebino naj ima stalni sistem. Dela še potekajo in zaenkrat, če razmišljamo, kako bi lahko zagotovili ta sistem, ne da bi izvajali prevelik pritisk na finančna sredstva in človeške vire. Evropska komisija bo še naprej dajala svoj pozitiven prispevek pri teh prizadevanjih. Želim uh, poročevalcu vse dobro pri pripravi in sodelovanju tega sistema za načrtovanje politike. Hvala lepa, razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri 8. oktober ob 12. Prehajamo na poročilo Regner. Besedo dajem gospe Evelin Regner.